da se bodo strinjali za reforme, ki bodo koristile vsem bahrajnskim prebivalcem. Hvala lepa, gospa komisarka. Zaključujemo razpravo o položaju v Bahrajnu. Glasovali bomo takoj potem, ko bomo zaključili razpravo o zadnji točki na dnevnem redu in to je premjer eh, Rafah Našet v Siriji. Začel bo gospod Bjelan. Thank you, Mr. Chairman podczas gdy upadają kolejne dyktatury w krajach arabskich reżim Režimi se tresajo in padajo, tudi sirski režim se še vedno drži nad gladino. Tam se kršijo človekove pravice. Rafa Našet je eh, svetovno znana eh, psihoanalitičarka v Siriji. Samovoljno so jo zaprli in to kaže, kakšen je ta režim v Siriji. Miravni, uh, eh, miravno gibanje se krepi v Siriji, to da diktator vidi, da, konec, da se nekako konec bliža. Samovoljno zaprtje Rafe na šed nasprotuje vsem demokratičnim vrednotam. Obtožena je bila. Ona se je zauzemala za ljudi, ki živijo v strahu in obtožbe proti njej so znak paranoidnosti diktatorja. Pregon v Siriji se mora končati in Rafa Našet je treba osvoboditi. To velja tudi za druge borce za človekove pravice in pa novinarje. Ona se bori za resnični dialog v Siriji upam, da, bo nam, da nam bo uspelo zaščititi njeno dediščino. Naslednji govornik je gospod Maštarka. Koleginje, kolegove, sem mirno znal. Spoštovani eh, predsedojoči, gospe kolegice in kolegi. Zauzemam se za izpustitev gospe Rafe Našet. Mislim, da je nedolžna, čeprav smo zbrali toliko negativnih eh, izkušenj v medijskih kampanjah in eh, težko je vse verjeti. Mislim, da se je ne bi smelo izlorabljati. V Siriji prihaja do številnih žrtev in tam pravzaprav uh, divja državljanska vojna. Brusel. Oziroma, Brusel se je oparil samo na eno stran eh, upornikov, mi pa sploh ne vemo, kdo so ti uporniki. Verjamem, da bi morala Evropska unija širiti mir. In danes ne glasujemo samo za njeno izpustitev, ampak tudi za mir. Hvala lepa. Gospod Tavares. Muito obrigado, senhor presidente. Eu, em primeiro lugar, gostaria de saudar a presença uh, neste hemiciclo de visitantes. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Z nami so predstavniki e, opozicije v Siriji. Dobrodošli. Danes razpravljamo o vzrokih o tem in pogosto e, je posledica naših razprav ta, da ljudi izpustijo, ljudje se počutijo manj same in izolirane. Njihov položaj je treba vzeti resno in v primeru diktatorstva ne smemo zapustiti opozicije. Govorimo o psihoanalitičarki, ki je žrtev mučenja. Želela je obiskati svojo hčerko, ki je noseča, to da sirijske oblasti so jo zaprle. mislim, da je celo v zaporu čutila odgovornost za svojo družbo. 4000 ljudi je umrlo v Siriji od začetka arabske spomladi. Na tisoče ljudi je izginilo in veliko je tudi beguncev. 10 tisoč jih je v Turčiji, 7 tisoč v Jordaniji. In res je pomembno, da Evropska unija preizkuje, Eh, kaj se dogaja z eh, zagovorniki človekovih pravic v Siriji. Mislim, da bi morali uporabljati enake standarde, ko govorimo o eh, primerih o Bahrajnu v Siriji in drugod. In pozivamo Evropsko komisijo in Lady Ashton naj se za to zauzema. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes do povdne smo sprejeli zelo politično rezolucijo o Siriji. To je bila rezolucija o situaciji v Egiptu in Sirijo. In eh, če danes eh, eh, razpravljamo o posebni zadevi, se pravi o zadevi Rafe Načet, je to Eh, zato ker gre v tem primeru za nekaj, kar ni politična zadeva, ampak gre za zadevo človekovih pravic. Rekli ste, to je znana psihoanalitičarka, študirala je v Parizu, je zelo slabega zdravja, je stara 70 let, eh, imela je raka, eh, težave ima s srcem v zaporu je s 15 drugimi zaporniki, ampak predvsem ona ni nič naredila. Ona je primer teh državljanov, ki so včasih znani, to so lahko novinarji, igravci ali pač kdo drug, eh, ki pa jih eh, eh, sirska vlada napade in s tem pokaže, da nihče ni varen pred njimi. In iz teh humanitarnih razlogov od sirske vlade zahtevamo, eh, ampak ne samo od vlade, tudi eh, na vse druge eh, se obračamo, na Kitajce, na, na eh, Arabsko ligo, skratka obračamo na vse tiste, s katerima EU eh, odnose, da zagotovijo, da bi ti ljudje, ki so posebno nedolžni, kako tudi vsi tisti, ki se trudijo, da bi jim pomagali, kot so humanitarne organizacije, da bi vsaj ti lahko upravljali svoje humanitarno delo. In želim, in zahtevam, da se gospod Rašet takoj osvobodi, okoli nje eh, se dvigajo glasovi, gospa Ashton je dala izjavo v zvezi s tem, celo Karla Sarkozy je pisala pismo v zvezi s tem in tudi mi danes eh, pravimo sirski vladi, to je dovolj. Hvala lepa. Gospa Šake. Hvala, eh, predsedujoči, komisarka, kolegice in kolegi. Rafa eh, Nače daje obrazu ljudem, eh, ki trpijo zaradi nasilja v Siriji. Vsi vidimo, kaj se dogaja. Na internetu vidimo, kako vlada ukrepa proti neoboroženim državljanom. Pogumne protestnike vidimo, kako se brez strahu borijo za svoje pravice, eh, kljub snajperjem. Eh, ženske eh, posiljujejo, mučijo, potem otroci umirajo, starši jih skrivoma pokupujejo, zato ker vlada napada tudi pogrebe. Sem brez besed in vlada nima več nobene legitimnosti. In ki, eh, Tajska in Rusija sta proti resoluciji e, Združenih narodov, ampak EU mora in lahko naredi več. Prvič, po, e, zahtevamo, da se izvede raziskava ICC potem zahtevamo sankcije eh, vseh tistih, ki so kršili človekove pravice. Mi smo eh, Siriji in zelo pomemben trgovski partner in zato moramo ponuditi jasno izbiro, ali boste eh, poslovali z Evropo ali pa ne boste. In čas. Poleg te, tega moramo zagotoviti, da IKT produkti za vohunjenje ne bodo Eh, ostali v rokah eh, vlade in moramo sodelovati v tem pogledu s Turčijo, da se to nasilje konča. Hvala lepa, gospod Preda. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam zahtevam takojšno osvoboditev gospe Rafe Našet, ki je bila prva psihoanalitička v Siriji. 11. septembra so jo zaprli in je v zaporu kljub svojemu šibkemu zdravju. E, glede na informacije e, se ji očita, da se je okvarjala z dejavnosti, katerih namen je bil destabilizirati, destabilizirati Sirijo in e, naj bi grozilo sedem let zapora, če bo obtožena. To je surrealistična situacija in sirski režim je zaprl psihoanalitičarko zato, ker je eh, organizirala sestanke, s katerimi je začela žrtvam pomagati, da premagajo strah. In zato potrebujemo besedilo, politično besedilo, s katerim bomo obsodili represijo in as, od Asada zahtevamo, da uh, odstopi. Hvala lepa. Gospa Basesko v imenu ELS. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Diktature zelo veliko krat okrepajo proti psihologom in psihologijo. Tudi Hitler je bil med njimi. 70. leta je romunski režim se odločil, da bo zaprl vse vodje eh, psiho, eh, oddelkov za psihologijo v celi državi in ogromno ljudi je bilo obsojenih na prisilno delo. Ta aretacija gospe Načet je eh, znak nadaljevanja eh, tragičnega režima v, eh, v Siriji. Gospa eh, Našet ni bila političarka, ampak eh, vlada trdi, da je subverzivna enostavno zato, ker se ukvarja z dušami. Duša si pa vedno želi svobode. In te vrste eh, želje je grožnja za sirske oblasti. Treba jo je osvoboditi takoj. Ne zato, ker bi bila šipkega zdravja, ampak zato, ker ni nič naredila drugega kot pa opravljala svoje delo. Gospa eh, Seniči v imenu socialistov in demokratov. 10. kvetnja v doma. Najlepša hvala. 10. septembra je bila v Damasku Rafa Našet aretiran. S traumatizovanim čez panujoči v Srbiji režim. Peticije v Že leta se je ukvarjala s psihoanalizo in eh, pred nedavnim je eh, pomagala žrtvam režima pridržanje gospe Našec predstavlja kršitev temeljnih človekovih pravic in zahtevati bi morali njeno osvoboditev. Tisti, ki branijo človekove pravice, bi morali imeti možnost eh, opravljati svoje delo brez strahu pred sankcijami. Po, v skladu z Lizbonsko pogodbo bi eh, obramba branilcev človekovih pravic morala biti prioriteta v Evropski uniji in mi bi morali proti Siriji sprejeti eh, hude sankcije, kajti Sirija v tem primeru resno krši človekove pravice. Hvala. Hvala lepa, gospa Ojland, v imenu Ajde. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prijetje Rafa Našit v Damasko je primer nevarnih ukrepov, ki jih sprejema sirski režim proti svojim lastnim ljudem. Gospa Našet je ena od mnogih, ki so jih eh, oblasti pridržale, ker so jih obtožile, da nameravajo destabilizirati državo. Takšno pridržanje brez osnove in take obtožbe kažejo, da je režim Asada začel sumiti vse, Sirice in več ne zna razlikovati med eh, konfrontacijo in eh, pa sočutjem. Gospod predsedujoči, ta vedno večja paranoja sirskih oblasti je mogoče nekaj pozitivnega, kajti vse vlade bi se morale bati svojih ljudi. Vendar ljudje se ne bi smeli eh, bati svojih vlad in tak, v tem pogledu je sirski režim prekoračil vse meje. Eh, predsednik Al-Assad mora odstopiti tako, da bo se lahko začel demokratični prehod. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ojland, gospod Kaminski v imenu ECR. Šanovni panjstvo, e, sprava. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, poslanke in poslanci, premijer Rafa Našed je šokanten. Vsi v Evropskem parlamentu smo nad tem šokirani, ne glede na to, kateri politični skupini eh, pripadamo. In zato skupaj zahtevamo, da to pogumno žensko spustijo. Ampak eh, ne gre samo za ta primer. Tu gre za vprašanje demokracije v Siriji. Prepričan sem, da to, kar smo videli, v okviru arabske pomladi kaže na to, da se na svetu dogajajo sedaj pomembne stvari. Tisti, ki zahtevajo demokracijo in svobodo in tisti, ki mislijo, da je to pravica samo nekaterih civilizacij, se motijo. Danes so. Danes naši arabski bratje s krvjo plačujejo boj za demokracijo. Hvala lepa, sedaj pa gospa Veržija. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Situacija gospe Rafe Našet je simbolična. Sim, to je simbol za represijo v Siriji. Aretirana je bila na letališču s tem, da je hotela iti v Pariz, da bi bila uh, ob rojstvu eh, svojega vnuka. Eh, je slabega zdravja in zato moramo vse narediti, da eh, osvobodijo to žensko, ki je vedno eh, naredila vse, da bi prišlo do dialoga med vsemi Sirici. Gospa Našet je simbol, simbol represije v Siriji proti vsem mirnim protestnikom, ki so vsi posem nedolžni. Tisoči so zaprti, stotine jih je ubitih samo zato, ker si upajo fotografirati represijo. To so te fotografije, ki nas informirajo, oni pa za nje plačajo s svojim življenjem. In eh, glas Evropske unije ni dovolj glasen, sankcije ni, so zadostne in jih je premalo. Samo eh, Sirici lahko dosežejo, da bo eh, až, eh, Asad eh, odstopil in zato moramo narediti vrta učinkovite sankcije. Hvala lepa, gospod Paška za Evropo svobode in demokracije. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Položaj v Siriji je še vedno zelo zapleten. Asadov režim ostaja na oblasti, zahvaljujoč vojaški oblasti. In vedno znova poslušamo novice o zatrtju demonstracij. To pa pomeni, da so ljudje na oblasti vedno bolj nervozni. Samovoljno zaprtje 66-letne Rafe Našet, ki se je ravno opomogla od raka in ki ima težave srce. In to kaže, da, oblast, da se e, oblast boji celo lastne sence. Ne smemo pričakovati nobenih e, humanih ravnanj. Sirija vidi v Evropski uniji sovražnika neprijatelja diplomatske dejavnosti iz eh, Rusije ali pa iz Pekinga bi bile lahko učinkovitejše. In zato bi morali v tem primeru biti nekoliko bolj ustvarjalni. Naša zonanja služba bi morala biti bolj ustvarjalna in bi morala sodelovati tudi z manj tradicionalnimi partnerji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Geringer de Odenberg. Prosim. Dziękuję panie przewodniczący mające miejsce w Syrii. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Protesti v Siriji se ne bodo končali, dokler eh, se eh, oblasti ne bodo česa naučile od eh, arabske pomladi. Danes govorimo o primeru Rafe eh, Načet. Eh, Ona je psihoanalitičarka, iz, ukvarjala se je z raziskavami, se kliničnimi poskusi. Ona je pomagala siricem, da premagajo strah. Organizirala je brezplačne delavnice in zato so jo eh, aretirali v Damasku na letališču 10. septembra. Veliko glasov Eh, smo slišali veliko eh, glasov je pozvalo sirski režim, da jo osvobodijo. Tudi združenja psihoanalitiko so se zauzele za njeno osvoboditev, ampak ona je še vedno v zaporu in nobenih informacij ni o stanju njenega zdravja. V Siriji je ogromno nasilja in kršitev človekovih pravic. Zato je sedaj nastopil trenutek, da okrepamo. Sirski režim se mora začeti zavedati, da če krši človekove pravice, bo zato obsojen eh, se strani mednarodne skupnosti. Spremembe so neobhodne in eh, Vsi diktatorji prej ali slej padajo in to zelo jasno kaže Gaddafija v primeru, ampak cena za ta odstop je včasih zelo uh, visoka. Gospod Poreba. Ja, v Siriji pokazujo, da Hvala lepa. Ti zadnji dogodki v Siriji kažejo, da ni nobene e, možnosti za mirno revolucijo v tej državi in organi e, oblasti bodo še naprej kršile človekove pravice in e, e, izvajale nasilje nad e, opozicijo. Nezakonita pridržanja so pogosta in med temi nezakonitimi pridržanji Eh, omenjamo eh, zadevo Rafe Našat. Njen primer se mora takoj rešiti, glede na to, da je njeno zdravje vedno slabše in zato moramo pozvati sirijske poblasti, naj je ne drži več v zaporu, naj jo osvobodi in naj osvobodi vse, um, vse zapornike, ki so v zaporu zaradi svojega prepričanja. Hvala lepa, sedaj pa catch the eye postopek. Kolegice in kolegi, 18 imen imam na svojem seznamu. Seveda ne morem dati besede vsem, pet eh, govornikov bo dobilo besedo. Gospa Esaja je prva. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka. Dogodki eh, arabske pomladi eh, so pokazali, kako krut je sirski režim in eh, to se je videlo z aretacijo Rafa Našat, ki je poskušala ustrezno zdraviti tudi svoje sodržavljane. Vidimo, da je to prava diktatura in eh, sirski režim želi z vsemi sredstvi kontrolirati vse, kar se dogaja v državi. Zlasti želi kontrolirati zdravnike ki izvajajo svoj po, eh, poklic, eh, humanitarno dejavnost in eh, danes je eh, Rafa Načet aretirana z drugimi ženskami, ki so tudi eh, opravljale samo svojo humanitarno eh, dožnost. In ta situacija je zelo razširjena v eh, Siriji in zelo pomembno je, da povdarimo najbolj očiten primer, to je pa aretacija gospe eh, Načet. Gospod Paleckis. Hvala lepa, veliko krat smo se že pogovarjali, veliko krat smo že obsodili režim v Siriji, ampak nič ne pomaga, to ne ustavi tega stroja terorja, ki že šest eh, mesecev straši po Siriji. Zelo pomembno je, da se osredotočimo tudi na individualne primere, kot je ta. Upajmo lahko, da bomo imeli pozitiven rezultat. Ona je psihoanalitičarka, bila je eh, aretirana brez eh, razloga in eh, to so vsi obsodili. Ženska je bolna in eh, njena osvoboditev bi bila zmaga za nas vse. In to bi eh, pripomoglo k pozitivnim spremembam v Siriji. Gospa Majsner. Hvala lepa, gospod predsedujoče. Gospa komisarka. Sedaj je gospa Rafa Našet obsojena. To je znak samovolje in brutalnosti režima, pa tudi brezupa in paranoidnosti sirijske države. Kako se lahko država bori ženske, ki je stara in bolana in ki v svojem poklicu pomaga traumatiziranim ljudem? Kje je tu nevarnost? Učitali so ji, da želi eh, destabilizirati državo, ampak v tem primeru vlada ne ve, kaj bi še storila in poskuša uvajati nekaj, kar je povsem narobe. To ni več realno. To je tako, kot je povedal moj kolega Preda. Vsi smo se že veselili demokratizacije, ki je posledica eh, arabske pomladi. In seveda se evropejci veselimo in želimo to spodbujati preko neštetih stikov, ampak boriti se moramo tudi za osebo, ki so jo zaprli brez razloga. To je kršitev človekovih pravic in tega nas mimo tako sprejeti. Hvala lepa, gospa Majsner. Gospod Migalski. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospe in gospodje. Tu govorimo o posameznem primeru, vendar sem vesel, da je Evropski parlament tisti, ki je začel razpravljati o razmerah v Siriji. Primer gospe Našet je dober zgled tega, kaj se dogaja v Siriji in kaj se ne bi smelo dogajati v Siriji. Zelo dobro je, da smo enotni, da pošiljamo vsi enako sporočilo. Nihče v današnji razpravi ni imel drugačnega mnenja glede tega, kakšno sporočilo naj pošljemo v Damask. Namreč to vrstno ravnanje je nespremljivo za Evropsko unijo. Vesel sem, da med nami ni političnega razkola glede tega. Odločno bi morali povedati, kaj se dogaja v Siriji in ti dogodki so za nas nespremljivi. Hvala. Hvala lepa, gospod Mikolašik. Njekuji, pane predsedajci, eh, važena pani komisarka. Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegije. Ravnanje eh, sirijske oblasti in pa njihovo nasilje sta povzročila vsaj 3000 žrtev. Vojaki in policisti streljajo na lasne državljane. Policija ne preizkuje kaznivih dejanj, ampak je policija sama odgovorna za kazniva dejanja in zato jih moramo obsoditi. Ena zadnjih aretacij, brez kakršnekoli podlage, je aretacija gospe Rafe Našet in to vzbuja skrb. Kaj ti? A, tiste, ki jih primajo, jih tudi mučijo. Zato pozivam sirijsko vlado, naj sprašuje človekove pravice in naj a, ne mudoma izpusti zapornike. Hvala lepa, gospod Ančila, je zadnja v krogu Kečdijaj. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsi vidimo, da Evropska unija meni, da so zahteve državljanov v Siriji legitimne in pozivamo sirske oblasti, da zagotovijo državljanom varnost, da jim omogočijo, da uresničujo svoje zakonite pravice. Nekatere osebe, kot je gospa Rafa Našet, pa so razlog, zakaj Sirija vse bolj plava stran od demokracije. To vrstni primeri kaže na to, da bi Evropska unija morala odigrati vlogo posrednika, zato da bi sirske oblasti spoštovale temeljne pravice in svoboščine, pravno državo, da bi začele izvajati tudi gospodarske in socialne reforme. Vse te reforme so pravzaprav najboljša možna rešitev za to, da se zagotovi prihodnost tej državi, da se zagotovi tudi stabilnost demokracije. Stabilizacija demokracije je možna samo, če se gospa Našec takoj izpusti iz zapora. Hvala. Hvala lepa. Gospa Kres pa bo zaključila razpravo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Jasno je, da so vaše misli s sirskimi prebivalci, ki še vedno trpijo zaradi brutalnega zatiranja Bašarja al-Asada. Kolikor vemo, je več kot 3000 oseb dosedaj že umrlo na tisoče več jih je v priporu in sicer zaradi arbitrarnih aretacij. S tem prihaja do množičnega kršenja človekovih pravic. Te aretacije in pridržanje, gospod predsedujoči, so nezakoniti. Še posebej pa je resen primer gospe Našet, ki je že šest tednov v zaporu, neznana psihoanalitičarka, ki so aretirali brez razloga, kljub njeni starosti, kljub zdravstvenem pogoju, kljub temu, da ni bilo nobenega razloga za to, da bi jo aretirali. Visoka predstavnica, podpredsednica se je že oglasila in zahtevala takojšno izpustitev gospe Našet. Istočasno je zahtevala izpustitev vseh tistih, ki so bili arbitrarno aretirani. Gospe in gospode, še naprej moramo izvajati pritisk, zato da bodo vsi nedolžni ljudje izpuščeni, vključno z gospodom Šet. Zauzeti moramo strok pristop do Asadovega režima. Mislim, da je takšen pristop pravi. Na režim smo naložili sankcije, še naprej moramo vršiti pritisk, zato da se nasilje neha izvajati. Naj podarim tudi to, da delujemo tudi preko Združenih narodov, predvsem kar zadeva človekove pravice v Siriji. Augusta je Svet za človekove pravice Združenih narodov sprejel odločno resolucijo proti Siriji, prav zahvaljujoč predanosti in delu Evropske unije. Hvala. Kolegice in kolegi, razprava o primeru Rafe Našit je sedaj zaključena. Nadaljujemo z glasovanjem. Začenjamo pa z glasovanjem o petih predlogih resolucije o Tibetu, zlasti o samosežigih redovnic in menihov. Poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Glasujemo torej o